Dobar dan, pozdravljeni. Začenjamo z delom v odboru za nadzor proračuna. Nekaj manj nas je danes. Še prav posebno pozdravljam gospo Kretu, komisarko za regionalno politiko, nekdanja kolegica, pozdravljeni v odboru. Dobro je, da ste danes z nami. Torej, Prehajamo na točko 4, razrešnico za leto 2013. Odbor se prenaša prek interneta, dnevni red imamo, potem tudi kont news, kont novice. Rada pa bi kar predala predsedovanje podpredsedniku, ker bo Derek von gostil to točko na dnevnem redu. Tako smo si razdelili naloge. Hvala lepa. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, da vam je uspelo priti. Nekateri ste prišli že včeraj, da ste lahko pravočasni. Pozdravljam komisarko, veselim se njenega prispevka. Bi pa morda prosil računsko sodišče, da predstavi najprej svoje poglavje, potem pa bo komisarka podala svojo predstavitev. Najprej pa gospod Barko z Evropskega računskega sodišča. Prosim. Of course I, I will start. Hvala lepa. Spoštovani predsedujoči, predsednica, spoštovana komisarka Kretu, gospe in gospodje, članice odbora za nadzor proračuna. V preteklosti sem že predstavljal poglavje računskega sodišča, ki se je dotikalo raziskav. Kar se tiče finančnega leta in razrešnice za leto 2013, bom kot pristojni računskega sodišča za peto poglavje, vam predstavil zaključke, kar se tiče prometa, energije, regionalne politike. Tukaj gre veliko krat za soupravljanje sredstev zdravni komisije in z državami članicami. To predstavlja največji delež evropskega proračuna. Imamo pa danes tukaj tudi pristojnega za das in za prvo poglavje Lazar Lazarova. Torej, katera so glavna sporočila petega poglavja, kar se tiče leta 2013? Najprej, po tem, ko smo preverili 19 držav članic in 180 operacij, je napaka 6,9 odstotka. To je podobno oceni Za leto 2012 takrat smo imeli 6,8 odstotka. Drugo sporočilo. Kot v prejšnjih letih je najpomembnejši tip napak resna kršitev evropskih in nacionalnih pravil javnega naročila, financiranja ne primernih projektov in ne spoštovanje pravil državne pomoči. To poglavje ima tudi konkretne primere ko so se spremenile okoliščine ali tudi pogodbe po javnem naročilu. Včasih tudi ni ustreznega izpolnjevanja statusa MSP-ja strani prejemnika. Tukaj imamo nekaj primerov v našem poročilu, tudi kar se tiče državne pomoči. V povezavi s temi sklepi bi rad izpostavil, da želi sodišče spregovoriti tudi o ravni napak med veliko revizijami, ki se odvijajo, bi rad omenil revizijo, ki bi naj bila zaključena do naslednjega poletja, glede tega ali komisija in države članice učinkovito in ustrezno skušajo zagotoviti spoštovanje pravil javnih naročil. Sodišče je prejšnji mesec tudi preverilo, kako učinkovito se komisija loteva težav neizpolnjevanja pravil državne pomoči pri koheziji. To poročilo bi naj prispevalo k temu, da bi izboljšalo uspešnost porabe evropskih sredstev, osredotočamo pa se tudi na uspešnost. Predsednik Kajdera je to nedavno predstavil tudi Evropskemu parlamentu. Potem pregledali smo tudi finančne instrumente, kar se tiče zakonitosti in pravilnosti končno uporabnikom za leto 2013. Finančni instrumenti nudijo pomoč podjetjem in evropskim projektom tako, da zagotavljajo kapital, posojila ali jamstva. Vse operacije so bile zakonite, vendar pa smo na sodišču ugotovili, da imamo od štirih od petih finančnih instrumentov nizke stopnje razporejanja sredstev. Konec leta 2014 med 3 in 16 odstotkov. To se priznava tudi v poročilu komisije v členu 41 odstavek 1c uredbe z leta 2013. Nova uredba za pogansko dobe 2014 do 2020 pravi, da bi prispevki k finančnim instrumentom bili podani v tranšah, šele po odstotkih, ki bodo vnaprej opredeljeni in ko bodo prispevki že dani končnim porabnikom. Ocena sodišča nadzornih sistemov se stoji iz preverbe revizorskih organov v državah članicah. Tukaj gre za več kot 400 primerov. Sodišče meni, da je komisija pripravila sistem za zagotovitev zanesljivosti porabe kohezijskih sredstev, ki je v skladu z enotnimi revizijskimi načeli, ki so bili podani v poročilu sodišča številka 2 iz leta 2004. Sodišče tudi tesno sodeluje z revizorskimi organi nacionalnih držav in je že bilo zagotovljenih nekaj izboljšav, kar je nujno potrebno za bolj ustrezno raven nadzora in to po vseh državah članicah leta 2013 je sodišče preverjalo, kako očinkovito je komisija preverjala raven napak. Ta verifikacija zajema 194 primerov v obdobju za leto 2007 do 2013. Sodišče meni, da je komisija ustrezno nadzirala in da je bil nadzor učinkovit v večini primerov. V 39 primerih pa sodišče meni, da bi komisija morala prepoznati višjo raven napak. Sodišče meni, da komisija ni zadostno navedla razlogov, zakaj ni podala pomislekov, kar se tiče finančnih učinkov pri teh primerjih v poročilu o dejavnostih za leto 2013. V primerjavi z letom 2012, tako generalni direktorat za zaposlovanje, socialno vključenost, pa tudi generalni direktorat za regionalno politiko, sta se ustrezno lotila nadzora nad napakami, vendar pa v nekaterih primerjih ni zadostnih podatkov, kar se tiče zanesljivosti podatkov, ki so bila podatki, ki so prišli iz držav članic. V zadnjih treh letih pa so poročila tudi pokazala, da nekateri revizori premalo poročajo o težavah, in da poročila niso vedno polni meri zanesljiva. Kar se tiče finančnih popravkov, tudi te navedbe niso vedno popolnoma zanesljive. Obseg komisije za validacijo ostaja omejen, dokler revizorski organi ne podajajo bolj specifičnih podatkov na sistematični ravni glede revizorskih operacij. Sodišče posledično meni, da je sistem delno učinkovit pri odpravljanju tvegan napak, kar se tiče transakcij. In končno, še zadnje sporočilo, kar se te ocene tiče, sodišče meni, da je izračun GD regijo ustrezen in pravilen in v skladu z, z prejetimi podatki. Vendar pa nekatere pomankljivosti ostajajo in tukaj je to potrebno izboljšati. Za druga dva generalna direktorata, kot v prejšnjih letih, je sodišče našlo nekaj napak, kar se tiče neizpolnjevanja pravil javnega naročila za čezevropski transportni sistem in za program oživitve gospodarstva. Ni pa pomisleko za GD mobilnost in promet za čez evropske programe prometa. Kar se energetskega programa za vložitev gospodarstva in javna naročila tiče, pa mislim, da tukaj napake še ostajajo. Kar se tiče regionalne politike, prometa in energije, poročilo kaže, da je najbolj verjetna raven napake 6,9 odstotka in pregledani sistemi so ocenjeni kot delno učinkoviti. Čeprav dokazi kažejo, da je, kar se tiče materialne stopne napak, glede izdatkov, vse urejeno, pa vseeno podajamo šest priporočil, ki so nova v primerjavi s prejšnjimi in jih je komisija sprejela. Prvi dve se osredotočata na upravljanje sredstvi v državah članicah in certifikacijo v državah članicah. Prvo priporočilo je to, da bi komisija morala v držav članic v izjavah o upravljanju, ki bodo morali biti podane od leta 2014, eksplicitno potreditev, kar se tiče učinkovitosti nadzora. To priporočilo se osredotoča na obdobje 2014 do 2020. Drugo priporočilo, komisija bi morala izvesti oceno nadzora v obdobju 2007 do 2013 kot je to navedeno v finančni uredbi. In potem tudi pripraviti možne popravne ukrepe, kot je tudi naprimer poenostavitev ustreznih določb, boljši nadzor in boljši sistem nadzora nad programi in boljše programe same. Potem, naslednje priporočilo zadeva finančne instrumente in državno pomoč. Tretje priporočilo pravi, da bi komisija morala ugotoviti, zakaj se ne izpolnjujejo pravila glede državne pomoči. Četrto priporočilo, komisija mora analizirati, zakaj prihaja do zamud pri razdelitvi finančnih sredstev prek finančnih instrumentov in to popraviti, če je potrebno. In potem zadnji dve priporočili prihajata iz sklepov sodišča glede glede za regionalno politiko in urbano politiko, da je bila ocena napak komisije ustrezna. Revizorski organi pa morajo seveda certificirati ustreznost ravni napak in to strani organov za certificiranje za vsak operativni program. In morajo slediti seveda potem priporočilom, če je to potrebno. In zadnje priporočilo komisija mora dosledno v svojih letnih dejavnosti povedati, zakaj ni zadržkov glede finančnega učinka v tistih primerih, kjer je to njegovega poglavja v imenu sodišča. Sedaj pa dobi besedo komisarka Kreto še enkrat. Torej, dobrodošli na vašem prvem sestanku v našem odboru. Veselimo se vaše predstavitve. Ko boste zaključili, pa bom poročevalko za razrešnico prosil za prispevek. Gospod Gresle, sedaj pa dobite besedo vi. Prosim. Hvala, hvala gospod, eh, gospa predsednica, spoštovani člani in članice. Evropskega parlamenta ter računskega sodišča. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj eh, na svoji novi funkciji kot komisarka za regionalno politiko. In eh, zelo sem vesela, da sem tukaj. Naj se najprej zahvalim gospodu Balku za njegovo uravnoteženo predstavitev. Kot nova komisarka za regionalno politiko se zavedam, da je to eh, področje politike v središču vaše pozornosti eh, odbora za nadzor proračuna. Zelo cenim vlogo tega odbora, da zagotovi popolno odgovornost in eh, skratka nameravam z vami sodelovati v najboljši možni meri. Upam, da bo moj nastop danes tukaj samo prvi korak eh, na naši dolgi poti skupnega sodelovanja. samo nova komisija izrazila tega uh, mnenja, da je treba sodelovati, ampak tudi jaz kot komisarka želim sodelovati z vami. Letos smo zagnali nov program, novo obdobje od leta 2014 do 2020 in zdaj se pogajamo o visoko kakovostnih programih. Nova zakonodaja uh, ukrepi, krepi. Uh, odgovornost držav članic in pa nadzorno pristojnost komisije in to bo zagotovilo spodbudo za države članice, da zaznajo in popravijo napake. Danes se osredotočamo na rezultate računskega sodišča za leto 2013. Eh, govorili bomo o tem, ali je bil denar porabljen v skladu s pravili programskega obdobja 2007 do 2013. Eh, glede plačil eh, za moje področje obstaja veliko tveganje, kot je povedal gospod Balko. Eh, zaskrbeli so nas ti rezultati. Eh, lahko povem, da sem pripravljena sodelovati z Evropskim parlamentom in računskim sodiščem, da bomo skupaj poiskali rešitve za izboljšanje situacije. Trenutna eh, stopna napak je med 5 in 7 odstotkov za lansko leto. To je ocenilo sodišče in to je precej pod stopno napak iz prejšnjega obdobja, kar pomeni, da se je situacija izboljšala vendar pa je to še vedno previsoka stopna. V skladu s pravili eh, in pogodbami ima eh, komisija nadzorno pristojnost, takoj bomo ukrepali eh, in vedno tako storimo, kadar gre za evropski proračun. Tudi mi imamo strategijo revizije, ki velja in vsako leto izvedemo 80-90 revizij na osnovi tveganja, tudi na ravni prejemnikov v skladu z enotnim eh, načelom revizije tudi sodelujemo z revizijskimi organi držav članic. Ti nam pošljejo vsako leto eh, več kot 500 poročil o reviziji sistemov, 345 stopen napak in 322 revizijskih mnen. Tako dobimo jasno sliko glede delovanja sistema. Seveda teh rezultatov ne eh, sprejemamo kar tako kot takih. Ves čas ocenjujemo tudi zanesljivost tega vira informacij. Veliko uh, revizij izvedemo tudi na terenu in imamo zdaj že 43 uh, eh, revizijskih organov, eh, ki opravijo nadzor nad 90 odstotki sredstev. Plačila takoj prekinemo, kadarkoli zaznamo tveganja. Leta 2013 smo prekinili plačila pri 181 programih in smo tudi formalno končali 18 eh, programov. Tesno tudi sodelujemo z državami članicami za to, da bi eh, odpravili vire napak. Eh, letos smo lahko ponovno začeli izplačevati plačila polovici programov in sicer, če so bili rešeni vsi problemi in izvedene finančne korekcije. S tem smo seveda sledili priporočilu Evropskega parlamenta. Vidimo tudi, da so finančne korekcije koristno orodje za izboljšanje sistema in za zaščito proračuna EU. Komisija je skupaj naložila uh, za več kot eno milijardo uh, evrov evro, eh, finančnih korekcij v tem obdobju, države članice pa 1,9 milijarde. Pred nekaj tedni ste že razpravljali z našim generalnim direktorjem, generalnim direktorjem za regionalno in urbano politiko, to je bilo v oktobra predstavil pa je poročilo, letno poročilo za leto 2013. Eh, stopna napak je med 2,8 in 5,3 odstotke. Eh, te številke so pod eh, stopno napak sodišča. Zato pa obstajajo tudi jasni razlogi z našega stališča. Lahko povem, da komisija in sodišče. Eh, jemljeta drugačne revizijske vzorce na različnih ravneh v večletnem kontrolnem ciklu. Poleg tega ima sodišče drugačen pristop eh, do izračuna eh, te stopne napak na dveh področjih, ne upoštevajo pavšalne finančne korekcije in ocenjujejo napake pri javnem naročanju na drugačen način kot komisija in države članice če bi eh, naš pristop uveljavili tudi pri sodišču, potem bi, zmažalo, bi zmažali njegovo stopno napak eh, in sicer na 4,8 odstotka. Eh, Eh, torej ti dve različni stopni napak pa nista nasprotujoči, ampak se pravzaprav dopolnjujete in rada bi povedala, da sem kot nova komisarka povsem pripravljena sodelovati s sodiščem in z Evropskim parlamentom, da bi skupaj eh, našli skupni imenovalec pri metodologiji. Dolgo smo razpravljali o tem, razprava teče že leta dolgo in mogoče je zdaj čas, ko skupaj s parlamentom lahko najdemo skupno metodologijo. Mm, to, da uh, kaj in kaj nam pove, de, povejo te stopne napak, uh, eh, bodi si stopne napak sodišča ali pa naše, uh, povejo nam, da morajo organi za nadzor programov, za vodenje programov in uh, umestni organi izboljšati uh, kapaciteto za preprečevanje in zaznavanje napak. Uh, torej ne moremo počivati na lovorikah. Uh, Eh, upam, da bomo začeli uporabljati primerne standarde in da bomo eh, vse programe uspešno zaključili. Kot sem že rekla, eh, tudi na zaslišanju, bom imela nično toleranco do goljufij v zvezi z evropskim proračunom. Če si ogledamo novo programsko obdobje, sem prepričana, da se moramo osredotočiti na rezultate politik in zagotoviti skladnost Eh, naša politika že prinaša rezultate in dodano vrednost za državljane, kot eh, je bilo dokazano tudi v predkratkim izdanem šestem kohezijskem poročilu. Eh, vendar bomo imeli v prihodnosti še močnejšo bazo za ocenjevanje učinkovitosti politik s bolj popolnim naborom kriterijev. In eh, komisija bo od leta 2016 naprej eh, sistematično poročala o dosežkih programov in vedno se bom vračala v vaš odbor. Eh, rada bi sodelovala z vami tudi v okviru medinstitucionalne skupine za rezultate, kot je povedala tudi komisarka Georgijeva. Institucionalna kapaciteta in dobro upravljanje sta v bistvu vsakega uspešnega izvajanja programov. Želimo izboljšati administrativne zmogljivosti, razviti sinergije in eh, tudi izmenjati dobre prakse med različnimi eh, ravnmi uprave. Eh, poleg tega organiziramo tudi usposabljanje v zvezi z novo zakonodajo za vse upletene, kar se tiče javnega naročanja in razvojne in državne pomoči. In ta pravila morajo spoštovati in razumeti vsi. Države članice morajo izvajati in uporabljati vse te možnosti, ki so jim na voljo. Uh, še naprej bom sodelovala z državami članicami, da bomo skupaj ocenili, kako uh, nove določbe potekajo, kako se izvajajo in kje je treba uh, še stvari poenostaviti. Rada bi vam povedala še, da je regionalna politika pravzaprav praktičen izraz solidarnosti Eh, znotraj našega eh, socialnega tržnega gospodarstva. To je pomemben del evropske integracije in pomembno je, da dosežemo eh, cilje na tem področju, da zadržimo stebrov, ki jih je omenil gospod Balko. To so absorpcijska sposobnost, skladnost s pravili in pa učinkovitost. In skupaj z vami v tem odboru bom delala za to sodelujemo že zdaj, veselim se tudi nadaljnega sodelovanja. Eh, seveda bom z veseljem odgovorila tudi na vaše vprašanja. Hvala za pozornost. Uh, you, your... Hvala lepa, komisarka, za vaš prispevek. Ker sedaj predsedujem sestanku, sem mislil, da bom podal prvi prispevek, preden predam besedo poročevalki, torej spremenil bom naš vrstni red. Sam bom najprej to podal, potem pa bo poročevalka zastavila svoje vprašanja. Najprej torej hvala lepa za to, da ste odgovorili na pisna vprašanja, ki smo jih podali. Vsi kolegi mislim, da so dobili odgovore, ki ste jih podali na ta vprašanja. Naj se vam zahvalim tudi za izjavo glede sodelovanja z odborom. V prihodnosti mislim, da celoten odbor to pozdravlja. Sveda, sedaj govorimo o proračunu za leto 2013, razrešnico. Mislim, da je danes dobra priložnost, da podamo naše prispevke. Za nas je potrebno vedeti, da moramo pogledati naprej, ne samo nazaj, na nove uredbe, kako nam bi lahko pomagale v prihodnosti. In seveda si želimo razpravljati tudi o nekaterih možnostih, priložnostih za prihodnost, da bi izboljšali način, kako se upravlja sredstvi Evropske unije, kako se jih nadzira in kako se, jih, kako se izvaja revizija. Veliko članov tega odbora se je v preteklosti osredotočalo na vprašanja povezana z državami članicami. Kljub prizadevanjem veliko poslancev v tem odboru, pa tudi komisije same, kljub vsem tem prizadevanjem, je še vedno precej napak na ravni držav članic. In seveda to je pomembno, kajti kot smo dejali, 80 odstotkov programov in sredstev povezanih z njimi se izvajajo v državah članicah. In komisija ocenjuje, da morajo države popraviti tudi nadzorne sisteme. Če bi imeli boljše, bi lahko znižali stope napake za okrog 3 odstotke. Morda je razumljivo, zakaj se poslanci osredotočajo na države članice. Komisija pa tudi prav tako. Moje vprašanje se torej navezuje na to. Mar menite, da so podatki iz držav članic, ki jih pošiljajo komisiji, zanesljivi in poleg tega mar menite, da bi lahko na kakšen način izboljšali zanesljivost podatkov, ki se pošiljajo komisiji, zato da bi dobili bolj natančno podobo tega, kako se sredstva porabljajo in kakšna je raven napak. Poleg tega, v tem odboru in odboru za razvoj izpostavljamo potrebo po poenostavitvi in upamo, da bo nova uredba, ki bo vzpostavljena, nudila poenostavitev in bo potem vodila do znižanja napak. Nam lahko poveste, katera so področja politike regionalnega razvoja, ki bi jih lahko poenostavili. Naj dam primer. Tukaj gre za poenostavljene stroškovne možnosti. To pomeni, da bi že to samo zmanjšalo raven napak. Ali je še kakšno področje regionalne politike, kjer morda menite, da bi lahko uporabili te poenostavljene stroškovne možnosti za zniževanje ravni napak? In tretja pripomba, tukaj gre za absorpcijske stopnje. Kolegi lahko sami vidijo, da so nekatere države članice slabe pri tem. Kot je zapisano v letnem poročilu leta 2013, je skoraj 400 milijonov evrov bilo prerasporejenih. Ali menite, da bi lahko izboljšali absorpcijsko zmogljivost? Vem, da je bila spostavljena projektna skupina, ki bi se naj ogledala to vprašanje, še prav posebno v tistih najbolj problematičnih državah članicah. No, lahko poveste, kakšna bo glavna odgovornost te projektne skupine, kako bi naj izboljšali absorpcijske zmogljivosti in ali imate kakšne zamisli za prihodnost glede izboljšanja zadev na tem področju. To so torej moje vprašanja za začetek. Morda lahko podate nekatere odgovore že sedaj, preden predam besedo poročevalki. Hvala lepa. Če smem, bom govorila romunsko. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Hvala lepa. Predsedujoči, seveda, dotaknili ste se pomembnih vprašanj, ki se tudi nam zdijo zelo pomembna. Govorili smo o vlogi držav članic, kot sem dejala v svojem uvodnem nagovoru. Tudi mi menimo, da je stopnja ravni napak še vedno previsoka. Vendar pa seveda znižanje morajo zagotoviti, mora zagotoviti države članice. Komisija lahko pomaga pri tem in bo to tudi storila bomo porabili finančne popravke, kjer je to potrebno. Vendar pa jasno je, da moramo zagotoviti, da bodo vse države članice podajale ustrezne zanesljive podatke. Enota za revizijo v našem GD ima približno 80 sodelavcev, torej smo precej veliki in precej sredstva tudi uporabljamo za inšpekcije in nadzor. Tako da, kar se nas tiče, lahko rečemo, da je večina revizorjev in revizij zanesljivih. GDE regijo je seveda ugotovil, da so podatki precej zanešljivi, vendar pa potrebujemo še seveda dodatne vire podatkov. Imamo tudi še nekatere dodatne postopke, ki jih uporabljamo. Evropsko sodišče je validiralo našo oceno 2,8 odstotka ocene tveganja od tega, kar so podali revizorski organi. Torej, mislim, da je bilo ustreznih več kot 91 odstotkov vseh izdatkov. Seveda pa vse še ni urejeno, tako kot bi moralo biti posod. Trenutno nadziramo šest revizorskih organov zelo podrobno in mislimo, da tam metodologija ni bila ustrezna in niso ustrezno sledili. Imamo nekaj pomislekov, kar se tiče zanesljivosti podatkov, ki so nam bili podani. Potem drugo vprašanje, poenostavitev. Nova uredba 2014-2020 nudi širok nabor možnosti za to, da vključujemo poenostavitev za države članice. Nisem pa prepričana, da vse države članice poznajo možnosti, ki jih imajo na voljo. Javna naročila in državna pomoč, pravila povezana s tem, kot veste, so bila racionalizirana nedavno. Evropski parlament je prispeval k temu, ko ste izboljšali zakonodajo. Prav tako smo zahtevali oceno neodvisne skupine strokovnjakov, da bi videli, kako bi lahko še prispevali k poenostavitvi. Vendar pa tukaj seveda spet igrajo vlogo države članice. Te so tiste, ki morajo podati svoje mnenje glede uredbe. Veliko držav članic mora spremeniti zakonodajo po direktivi, ki jo je sprejel Evropski parlament. Ponekod nekaterih držav potrebujemo za prošno 40 podpisov in to ni zahteva Evropske unije. Rada bi izpostavila, da moramo seveda pretehtati potrebo po poenostavitvi tudi s tem, da ne smemo iskati bližnic in da moramo seveda tudi govoriti o zakonitosti izdatkov. Nova zakonodaja nam daje niz okrepov za strukturne in investicijske sklade, vendar pa kot ste dejali predsedujoči, države članice in regije morajo storiti, kar je potrebno. Prav tako pa moramo mi oceniti, kako je nova zakonodaja, ki jo je sprejel Evropski parlament decembra 2013, sposobna zagotoviti spremembe in kako bomo s tem zmanjšali administrativno breme. Žal pa ne moremo te ocene izvesti pred letom 2016. Mislim, da se boste strinjali z mano, ko pravim, da je zakonitost izdatkov zelo pomembna in da moramo najti pravo ravnovesje. Direktorat za javna naročila oprosti direktiva o javnih naročilih in o državni pomoči prinašata rektroaktivna pravila, bolj prožna pravila in upajmo, da bo to znižalo stopnjo napak. Tretje vprašanje. Tukaj je šlo za nizke absorpcijske zmogljivosti. Nekaj je držav, kjer je ta stopnja pod 60 odstotki. In kot veste, od samega začetka sem od GD Regio zahtevala spostavitev projektne skupine za pomoč tem državam, ki imajo nekaj težav, da bi torej dosegli hitreje, hitrejši napredek in da bi bolje lahko absorbirali sredstva za naslednje obdobje, kot je bilo v prejšnjem obdobju 2007-2013 ta raven absorpcije ni zadovoljiva. Sedaj smo v pripravi akcijskega načrta. Naše službe se pogovarja z državami, kjer je absorpcijska stopnja pod 60 odstotkov. Imamo pa dve kategorije regij, ki smo jih prepoznali. Nekatere regije imajo težave, ko začnejo, potem pa, ko so enkrat začeli, se razlika pozna. Potem pa imamo regije, ki ne glede na to, koliko sredstev jim namenjamo, ne vidimo ustvarjanja delovnih mest, ne vidimo gospodarske rasti in torej obstajajo strukturni in sistemski problemi, ki jih je potrebno rešiti. Naj vam povem, da je tukaj zelo veliko pritiska in to me skrbi, kar se tiče stopnje absorpcije. Kakovost je za nas najpomembnejša ne želimo kompromisov, kar se tiče pravil, ki so veljavi. Želimo pa tem državam pomagati, da bodo kar se da izboljšali kakovost in raven absorpcije. To je vse. Hvala lepa. Seveda sem bila nekoliko dolga. Se opravičujem. Uh, Hvala lepa za odgovore. Na moje vprašanje sedaj pa predajam gospe Gresli, ki je porčevoka. Ja, hvala lepa. Da, torej upravljala sem tudi z vašim zaslišanjem in sedaj tudi pripravljam besedilo. Nekaj vprašanj imam. Gospa komisarka, hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa tudi za odgovore na naše vprašanje, obsežne odgovore in tudi na besedila, ki smo jih dobili skupaj z gospodom Devo. Hvala lepa, GD, regi, za to. Vemo, da je tukaj potrebno praviti veliko dela, ampak tako pa če. In sedaj razumemo torej, kaj se dogaja. Hvala lepa tudi sodišču. Pravzaprav imam samo prijazno vprašanje, samo eno neprijazno. Tako da bom neprijazno kar zastavila, da to pustimo za sabo. V tem obdobju imamo šest držav članic, Češko, Grčijo, Španijo, Mačarsko, Polsko in sedaj tudi Romunijo, ki predstavljajo 75 odstotkov vseh finančnih popravkov. In Romunija je seveda za nas tudi pomembna. Gre mi za to, to je sedaj vprašanje, ki, ga, ki sem ga zastavila tudi romunskemu komisarju za kmetijstvo, ali smo lahko prepričani, da generalna direkcija lahko opravi svoje delo brez političnih umešavanj, Za nas je to zelo pomembno vprašanje, kajti mi si tudi želimo, da bi se razmere izboljšale. Ne želimo seveda zadržati sredstev, želimo pa izboljšavo razmer. Zato pa komisija potrebuje določen manevrski prostor. To bi bilo neprijazno vprašanje. Sedaj pa samo še prijazno. Videli smo, da imamo 547 revizorskih poročil iz držav članic GD regije milijon projektov, je bilo izvedenih milijon v prejšnjem mandatu. To je velikanska številka. Kako GD zagotavlja, da so ta revizorska poročila obravnavana na enak način? Imate kakšne notranje smernice glede te obravnave? Smo lahko torej prepričani, da je pristop usklajen? Potem se seveda zastavlja še vprašanje, o tem smo že govorili, torej to je moje tretje vprašanje glede stopne napak. Nismo fetišisti glede stopne napak, vendar pa vemo, da je to pomemben kazalnik za upravljanje in zato je to zanimivo in to je tudi edina možnost pregleda, kako vse skupaj deluje. Med 2,8 in 6,9 je razlika velika. Kako si razlagate te velike razlike, to veliko vrzel. In potem še eno vprašanje za sodišče. Morda bi bilo dobro, če bi tudi sodišč na kratko pojasnil, kako si razlaga to. In potem, potem smo govorili o veliko razrešnicah, o resolucijah o razrešnici, da bi pri kvantifikaciji napak bilo potrebno zagotoviti več usklajenosti nismo več slišali nič o harmonizaciji teh velikih projektov. Dobro bi bilo, če bi tako GD kot tudi sodišče podala več informacij o tem, kako daleč je ta projekt že prišel. In potem še četrto vprašanje. No, četrto vprašanje sem zastavila. Peto vprašanje, finančni instrumenti. Kot članica kolegija ste tudi predložili Junkerjev svežen In sedaj se sprašujemo po izkušnjah regionalne politike s finančnimi instrumenti, kako bi naj se vse skupaj izvajalo. Ali ste kaj povedali v kolegijo na to temo? Ste svoje izkušnje glede finančnih instrumentov tudi podali in kakšen, kakšen je bil odziv, če je tako bilo. Vem, da ne smete raširati notranjih informacij kolegija, vendar pa vseeno, zanimivo za nas bi bilo, če bi komisija lahko sama spoštovala in uporabljala prejšnje izkušnje. In potem še eno vprašanje, vprašanje učinkovitosti. V poročilu sodišča je zapisano, da je poraba pomembnejša od ciljev in rezultatov in seveda parlament tudi ni nedolžen. Vedno znova sprašujemo, zakaj ste porabili sredstva in tako dalje. Torej to osredotočenje na porabo sredstev je morda težava, ki jo imamo vsi. Sedaj pa govorite, da se želite orientirati rezultatsko, da se želite osredotočiti na rezultate. Ne vem pa, kako bo to šlo, kajti še vedno se osredotočamo na izdatke. Morda mi lahko poveste več o tem. Hvala lepa še enkrat torej, za zelo obsežne odgovore in za uvodne besede. Hvala. Uh, hvala lepa. E, in gotovo ste zadovoljni, ker je bilo samo eno izmed teh vprašanj neprijateljsko. Hvala lepa. Uh, uh, Najlepša hvala. Uh, știu că aceasta este o preocupare. E, to je nekaj, kar prav gotovo ne skrbi samo vas, ampak tudi nas. Gre namreč za probleme, ki se spreminjajo od leta do leta. Res je, da so ponekod tveganja višja kot v državah, ki ste jih navedli, med drugim država, iz katere prihajam tudi sam. Sama. In kot veste, smo oziroma prenehamo z izplačevanjem, čim se pojavijo problemi. In z tega vidika eh, lahko zagotovim, da ne bo nobenih izjem, kajti sama se imam za nekoga, ki zastopa vse. In v interesu vseh držav je, da zagotovijo, da vsi programi potekajo zakonito in se izvajajo zakonito. Potrebno je torej zagotoviti, da se vse države članice, kot tudi programe obravnava enako. Tu so potem tudi centri strokovnosti za izboljšanje upravnih zmogljivosti, kajti naše države, ki eh, ponekod, ponekod je potrebno bolj krepiti zmogljivosti kot eh, pa eh, kaj drugega. Zavedamo se, kje so problemi. Ko gre za upravne zmogljivosti in za izboljšanje na tem področju, pa je to še pomembneje kot pa same vsote, ki jih eh, regije dobivajo, ki jih države eh, dobivajo. In res je, da naprimer zlasti na polju državnih pomoči najdemo največ napak ali pa neizvajanje pravil ali pa lahko gre tudi za poskuse goljufi, vendar to predstavlja samo ničelih pet odstotkov celote. To je podatek eh, računskega sodišča potem napake, napake, ki se ponavljajo in v obdobju 2014 do 2020 bomo poskušali eh, izvajati korekcijski mehanizem, eh, tako da če pride do podobnih napak, bomo eh, uvedli oziroma izvajali korekcije na tak način v okviru tega mehanizma. Pomembno je tudi to pogledati z vidika programa eh, obravnavanja eh, visokih tveganj in sicer na tistih področjih v državah članicah, kjer so njihove šibkosti oziroma slabosti največje. Sicer, kar zadeva drugo vprašanje, Govorila sem že o različnih ukrepih, različnih metodologijah, ki jih imamo na voljo za ocenjevanje stopnje napake. In gotovo veste, da so tu pomankljivosti, zlasti pa gre še tudi za zanesljivost držav članic in sicer na prvi stopnji revizije. Vsi podatki kažejo, da bi bilo moč preprečiti tretjino teh napak. Če bi organi upravljanja izpolnjevali svojo nalogo, svojo upravljavsko nalogo oziroma funkcijo. Izvajati moramo finančne popravke, hkrati pa zahtevati od držav članic, da izboljšajo svoje upravljanje. Veliko programov imamo. In sicer ob tem, ko uh, ko eh, pričakujemo naprimer spremembe pri odpravljanju napak. Res pa je, da to ne deluje vedno povsem dobro na ravni upravljanskih organih, namreč očitno je, da potrebujemo te korekcije in korekcijske ukrepe. Ponujamo pomoč, vendar pa, kot sem že povedala, ena tretjina napak so napake, ki bi jih države članice lahko preprečile. Prav tako zagotovo veste, da kar zadeva usklajevanje razlik, da je prav gotovo dobro, da je Evropski parlament začel z dialogom Evropski parlament postaja medijator med komisijo in Evropskim računskim sodiščem. Kajti te razlike tudi v metodologijah prav gotovo zelo močno vplivajo na ugotavljanje napak. Po našem mišljenju je pomembno, da razpravljamo tudi o značilnostih korektivnih eh, Eh, ukrepov oziroma popravkov. Računsko sodišče vedno ocenjuje razmere v danem trenutku. To pa ni vedno v enakem obdobju, v katerem mi opravljamo eh, svoje delo. In eh, pogosto, naprimer, izvajamo določene popravke, oziroma eh, predlagamo popravke, ki pa se jih potem vedno ne izvaja. Kar zadeva napake, so nekatere, ki so zelo velike napake, druge, ki so manjše napake. Vse to je odvisno tudi od načrtov, in eh, naprimer tega, ali se to že objavlja v 48 eh, dnevih. Gre tudi za stopnjo odpravljanja. 75 odstotkov teh napak pa nima finančnega učinka. Zato menimo, da je potrebo zlasti zagotoviti regularnost vseh transakcij. Ko pa pride do točke, ko e, naprimer se ugotovi, da e, ponekod naprimer e, ni bila postavljena naprimer ustrezna velikost ali kaj podobnega, potem se ravnamo po določeni stopni napake. Odvisno je tudi od ponudbe, ko govorimo o javnih naročilih, vendar pa gre eh, lahko za pet odstotno korekcijsko stopnjo. Če tudi, naprimer, je nekdo izpolnil Eh, cilj pa se še vedno pokaže kot sto odstotna napaka, zato ker eh, je mnenje, da že sam razpis ni bil ustrezen. Dobro bi bilo, da imamo možnost, da skupaj razdelamo določena merila, kajti želimo kakovostne projekte, torej zasledujemo isti cilj in želimo projekt ki bo funkcionalen. Osredotočamo se na rezultate. Pomembno je imeti stopnjo napake, ki jo eh, računska sodišča in državne, države članice validirajo. Potrebno je tudi predvideti popravke, ki se jih bo upoštevalo, zlasti eh, pri večletnih eh, programih oziroma načrtih, eh, naprimer sedem v obdobju sedmih letih. Zato je seveda težko, da ne bi prišlo do nobenih napak, vendar naj, napake naj bodo take, da jih je moč popraviti. Potrebno je imeti metodo, ko bodo lahko računska sodišča eh, upoštevala možnost popravkov. Um, Gospa Gresle eh, govori tudi nacional, je govorila tudi o nacionalnih instrumentih. Gospod Balkov, gre za to? It is uh, polite to answer on question. Uh, when ko me je gospa Gresle povabila, da podam naprimer informacije o številkah ali pa različnih ocenah, stopnje napak in podobno. In na, komi, torej na strani komisije to 2,8 ali pa 2,3 in 6,9. Eh, tu bi želel še navesti. Jans Gajer je izjavil, da so številke za revizorje, eh, sicer pa, ko gre za tolmačanje, pa je na politikih, da to razložijo. Ko, skratka, ko gre za razlago številk. Sicer pa gospa komisarka je uvodoma dejala, da je potrebno poiskati skupne rešitve za številna vprašanja in uskladiti Evrope. In kot je gospa komisarka povedala, eh, tu so prav gotovo zelo očitni primeri, eh, ne gre tudi vedno nujno za enake enak tip transakcij ali pa naprimer, ko govorimo o finančnih eh, korekcijah eh, in napakah v okviru javnih naročil. Jasno, da to zahteva različne pristope k kvantifikaciji. Skušamo iskati rešitve skupaj s komisijo, Osnovali smo tudi delovno skupino, zato da bi poskušali unesti več, več oziroma boljšo uskladitev eh, pri tem delu. In mislim, da kar zadeva tolmačenje številk, pa eh, mogoče lahko dobimo tudi še dodatno eh, tolmačenje. Eh, glede na to, kar eh, je navedel gospod Defao. Hvala lepa. Vprašanja, usklajevanja. E, to je bilo že prisotno v času razresniče za leto 2012 v Evropskem parlamentu in pa, če se ne motim, tudi leta 2010 razrešnica za leto 2010. In ukolikor eh, je mogoče, je moj cilj, da odpravimo nekatera vprašanja, ki se nanašajo na eh, delovni odnos, ki ga imamo s komisijo, ki ni problem. Parlament nas je sicer zaprosil, da to obravnavamo v okviru razrešnice, ne le za javna naročila, temveč tudi še za druga vprašanja. In eh, jasno je, da smo kolegi, kolegijalno telo, tako da sem tudi sam zavezan eh, temu, da ko bo gospa eh, Kretu spet pred vami, da te razprave ne bomo več imeli. Sicer pa želim reči, da se tudi sam povsem ne strenja, strinjam z nekaterimi vprašanji, ki so bila izpostavljena v zvezi z izračuni stopnje napake, ko gre za javna naročila ali pa ko gre za finančne popravke in podobno. Menim, da to ni forum za obravnavanje tovrstnih vprašanj v eh, tem trenutku. Naj sklenem. Upam, da bodo stvari že dosti boljše naslednje leto, zato da bi se lahko izognili specifičnim eh, argumentom celo leto med komisijo in med eh, računskim sodiščem, zato da se lahko osredotočimo na važnejše vprašanje. Hvala lepa. Najlepša hvala, to je bilo zelo koristno. Gospa eh, komisarka, ali lahko odgovorite na vprašanje gospe Gresle v zvezi s finančnimi instrumenti? Kot ste dejali, gre za novost eh, v obdobju 2007 do 2008. 2013, kajti številne države so se soočale eh, s problemi, eh, kako eh, pri razumevanju tega, kako je potrebno finančne instrumente izvajati oziroma uporabljati, tudi naprimer, ko gre za zasebna sredstva ali javna sredstva, ni bilo vedno jasno, kako uporabljati. Inštrumente. V Franciji, naprimer, kjer so prišli iz enega evra na skoraj dva evra prek teh finančnih instrumentov. Torej, izkazalo se je, da to je možno, vendar pa nekatere članice za to potrebujejo več časa kot druge. Potem glede Junkarjevega načrta ko sem se prvič srečala eh, z vsemi 28 eh, ministri za regionalni razvoj. Eh, sedaj lahko rečemo, da je to nekaj, kar bo še dodatno k obstoječim oziroma razpoložljivim eh, sredstvom v smislu novih priložnosti za države članice, eh, to naj jim pomaga pri njihovih eh, investicijskih načrtih. Prehajam na romuščino. Države članice torej niso znale ustrezno ravnati s temi inštrumenti, jih eh, pravilno uporabljati. Nekaterim je uspelo priti do več denarja za obdobje 2014 do leta 2020. Če bodo regije in članice skupaj z nami vse skušale eh, razumeti ta finančni okvir, potem bomo lahko prišli do boljših rezultatov. Kaj ti obstajajo fleksibilnejše? fleksibilnejši načini oziroma opcije. Kar pa je še najbolj pomembno v tem novem obdobju je, da imamo na voljo sistemske cilje, potem tisto, kar je zavezujoče za vidika vsakega finančnega inštrumenta. In nekaj, kar bi prav gotovo bilo zelo korisno, je, da bodo plačila tu potekala v eh, povezavi eh, z uspešnostjo eh, oziroma z uspešnostjo izvajanja nalog in eh, države članice, naprimer, ki so v preteklosti potrebovale tudi eh, gotovinski tok in podobno. Vse to jasno kaže eh, na to, da potrebujemo več dialoga v zvezi s finančnim dialogom. In če tudi je šlo tudi za novost, naprimer v primerjavi s prejšnjim obdobjem, lahko ugotovimo, da zaenkrat države članice v tem še ne vedo dovolj. In eh, dejstvo pa je, da bi bilo možno prek tega priti do več denarja. Je pa res, da je potrebno več informacij, da bi države vedele, kako uporabljati ta sredstva, pa tudi način, kako jih uporablja. Hvala. Thank you very much. I'd like now to give the um, political groups the opportunity. Hvala. Zdaj bom dal priložnost političnim skupinam, da zastavijo vprašanja. Poklical bom uh, vsako skupino, ali je tukaj kdo iz ELS. Ne vem, če so vsi danes v dvorani. Gospod Liberanski je poročevalec v senci skupine socialistov. Izvolite. Želim ostati in začeti svojo vypovedi od tega, že. Hvala. Najprej naj povem, da. Eh, že dolgo nisem bil tako zadovoljen, kot sem na današnjem sestanku. Zahvaljujem se gospe Kretu za vse, kar je ravno kar povedala. Zahvaljujem se tudi predstavniku sodišča. Hvala tudi za njegovo predstavitev. To je zgodovinski trenutek, kajti komisarka Kretu in eh, celotna Junkerjeva komisija niso odgovorni za proračun za leto 2013. Sem so prišli samo poročati, kaj se je zgodilo. In naša vloga zdaj je, da se temu približamo in se tega lotimo brez kakšnih predsotkov. Eh, važno je, da začnemo razpravo o tem, kakšna je situacija, kaj je treba narediti in kaj tudi komisarka pravi, da bo storila. Zelo sem zadovoljen, eh, ko vidim ta pristop. Stopna napak je z računskega sodišča ključnega pomena, z formalnega vidika je zelo pomembna. Eh, vendar pa ni zadostna, da bi dali pozitivno mnenje o rezultatih evropskih skladov in pa glede rezultatov regionalne politike. Pri regionalni politiki gre namreč za to, da se poveča blaginja regij v tistih regijah, kjer eh, se pač zagotovi denar. Zato ne smemo delati napak. In moj vtis je, mislim, da se strinjate z mano, da v tem trenutku eh, delamo zaključke glede tega, kaj se je dogajalo prej. Skušali pa bomo te zaključke uporabiti v prihodnih letih in v prihodnem finančnem obdobju. Torej, vsa priporočila izhajajo iz stopne napak in to me veseli. Ne verjamem ravno, da bi morali uporabljati enako metodologijo pri komisiji in pri sodišču in tudi ne enako časovnico. Nič me ne moti, če imata komisija in sodišče drugačno stopno napak. To namreč pomeni, da je dejansko stanje enako, realnost ostaja enaka, ampak jo gledamo z dveh zornih kotov. In eh, dodatni odločilni eh, dejavniki so upoštevani. Eh, komisija in sodišče se osredotočata pač na različne vidike. Dobro funkcioniranje pa je najpomembnejše. Imamo tudi medinstitucionalno skupino o delovanju in uporabi skladov. To vodi gospa eh, Georgijeva. In kot je povedala gospa Kretu danes, bo ta skupina eh, začela delovati. Področje javnega naročanja je tudi zelo pomembno. Naj takoj povem, da v državah članicah eh, to ponavadi temeli samo na najnižji ceni in eh, zato temu lahko ugovarjamo. V imenu naše politične skupine bi rad povedal, da eh, smo zadovoljni s potekom te razprave in z dobrimi novicami, ki smo jih slišali. Rad pa bi podal še nekaj vprašanj. Po podatkih poročil, so težave predvsem pri upravnih organih. In sicer je to šipka točka odnosov med Evropsko komisijo, nacionalnimi organi eh, in organi upravljanja. Mm, včasih so stvari tudi preveč regulirane eh, in tam bi potrebovali poenostavitev, gospa komisarka v kolikšni meri eh, bi morali zagotoviti to poenostavitev in kako bi morala komisija tudi poenostaviti postopke, ki jih zahtevajo države članice. Sam bi rekel, da polovica uredb eh, prihaja z evropske ravni, druga polovica eh, uredb pa se izvaja samo na nacionalni ravni. Torej, druga polovica pravil je samo nacionalnih. In eh, največ težav imajo zato prejemniki, predvsem majhni prejemniki. Torej, stroški za prosil so zato veliko višji, kot bi morali biti. Prejemniki potem eh, zaključijo, da eh, se včasih sploh ne splača zaprositi za evropski denar. Eh, kaj bi lahko naredili za to, da izboljšamo to situacijo. Potem pa projekti sofinanciranja v okviru e RDF, sklada za regionalni razvoj. Kje je tukaj evropska dodana vrednost? Eh, to me zanima tudi stališča rezultatov. Eh, kje se proizvaja dodano vrednost in kako to deluje v praksi? Eh, sam sem to pozorno spremljal. Rekli ste, da države članice porabljajo denar, potem pa ste se popravili. Eh, rekli ste, da denar investirajo. Eh, tudi sam bi rekel, da je treba denar predvsem vlagati, ne pa samo porabljati. V zaključku naj še enkrat povem, da sem zelo vesel, da imamo danes to razpravo. Čestitam vam za to in hvala lepa gospa komisarka izvolite najlepša hvala kot ste povedali je bil moj prvi uradni obisk na poljskem kajti poljska je ena od držav kamor gre dvajset odstotkov naših sredstev zato sem zelo z velikim veseljem odpotovala tja Kar se tiče rezultatov, najprej nekaj o tem. Zelo dobro veste, da ko gre za regionalno politiko, eh, imate v tem odboru pogosto tehnične razprave o tem. Smo pa v prvi vrsti politiki. In uh, kaj bi radi dosegli z evropskimi skladi, ki prihajajo iz davkoplačevalskega denarja? Želimo zmanjšati razlike med regijami, uh, zmanjšati pa želimo razlike tudi znotraj posameznih držav članic. Uh, pogovarjala sem se s polskimi oblastmi in jih skušala prepričati, naj ne vlagajo samo v Varšavo, ampak tudi v preostale regije na polskem. Uh, No, predvsem želimo izboljšati kakovost življenja za prebivalce in želimo, da bi bili rezultati jasno vidni. Z mojega stališča naj povem, da nas nova uredba sili k temu, da se osredotočimo na rezultate. Je pa tudi naša dožnost, da si ogledamo, kako daleč lahko gredo te spremembe. Govorimo o stopnah napak. Lahko bi se vprašali tudi, eh, zakaj eh, ne govorimo o tem, koliko gospodarske rasti eh, smo sprožili, koliko delovnih mest smo zagotovili. Tukaj gre za sredstva, ne za absorpcijo zaradi absorpcije same. In deležni smo. Eh, številnih pritiskov strani držav članic, predvsem glede projektov, ki naj bi jih sprejeli do konca leta. Eh, mislim pa, da bi Evropa danes morala govoriti predvsem o inovacijah. Naprimer, ko nekdo želi eh, ustanoviti frizerski salon, toplice, bi morali mi poskrbeti za dodano vrednost, od katere bodo evropski državljani imeli korist. In z eh, tega vidika sem prepričana, da zdaj v tem obdobju, ko se pogajamo o projektih, eh, je to za nas zelo koristno. Koristno je, da eh, prosimo vse, da poskrbijo za čim večjo kakovost. Veste tudi, da nova uredba trdi, da bo da bo do leta 2016 vsaka država članica morala pokazati konkretne rezultate, ki jih je dosegla. O tem bo potem Evropskemu parlamentu predstavljeno tudi poročilo in v njem bodo zapisani konkretni rezultati. To bo pokazalo, kako so operativni programi v posameznih državah članicah skušali doseg, doseči te cilje. Imamo partnerske sporazume, ki so zelo ambiciozni ampak eh, to, kar od držav članic pričakujemo zdaj, je, da stvari še prenesejo v prakso, da te cilje in ambicije pretvorijo v rezultate. Mm, želim vam podati tudi rezultate ocene. Eh, to bom storila do leta 2016, kot sem rekla. Eh, nas čaka še veliko dela, predvsem kar se tiče upravnih organov. Prva eh, kontrola je vedno najpomembnejša. Eh, če bomo imeli popolne inšpekcije in pravočasne inšpekcije, potem bomo lahko izboljšali rezultate. Če stvari ne preverjamo, potem uh, se stvari zavlečejo in veliko teže jih je nadzorovati. Zato smo eh, vzpostavili tudi specializiran center za to. Ta center se osredotoča predvsem eh, na dialog z upravnimi organi in z revizijskimi organi držav članic. Kot sem rekla, imamo 43 revizijskih organov, šest pa jih slabo deluje Torej, v vsakem primeru moramo na prvi ravni izvajati strog nadzor. Izboljšati moramo to prvostopensko kontrolo. To se mi zdi zelo pomembno. Mogoče bi k temu prispevala tudi razprava z državami članicami in sicer ne samo o finančnih popravkih. In to bi dalo državam članicam jasen signal, da gre nekaj narobe. Eh, lahko programe prekinemo, jih upozorimo, da bo prišlo do prekinitve eh, ali pa eh, dejansko programe ustavimo. Za 58 programov to velja. Kar se tiče poenostavitev, pa kot ste povedali, imamo novo uredbo, v njenem okviru smo naredili vse, kar smo lahko, o tem smo razpravljali tudi v kolegiju komisarjev. Imamo eh, klauzulo zaupnosti, kot je rekla predsednica, ampak eh, če bi eh, imeli razpravo v poenostavitvi z vsemi komisarji, ki se ukvarjajo s skladi, potem bi vi tudi izvedeli za to. Zdaj imamo tudi uh, investicijski sklad in skupaj z gospod eh, Georgijevo, z gospod Tyson, eh, s komisarjem za kmetijstvo in ribištvo, torej vsi, ki se ukvarjamo z evropskimi skladi, bi morali izhajati iz istega stališča. Uh, morali bi proučiti, kako lahko sodelujemo in se pogovarjamo z državami članicami v okviru nove uredbe. Eh, ta uredba prinaša eh, nova pravila za vse strukturne in investicijske sklade. Države, članice in regije pa, kot sem rekla, morajo tudi okrepiti svoja prizadevanja. Pretirano upravljanje, pretirana regulacija to Eh, je resničnost v številnih državah članicah, številne se tudi pritožujejo zaradi upravnih bremen, vendar pa so eh, same svojo zakonodajo tudi odgovorne za to. Hvala. Hvala za te celovite odgovore. Eh, prosim, če lahko malo pospešimo naše delo. Kolege, ki bodo spregovorili, prosim, da se omejijo na.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 Eh, ta tri področja so bila samo delno omenjena. Sistem nadzora. Tukaj vidim različne ravni, določene odgovore ste že povedali. Ne bom eh, zdaj tega obesedila kot vprašanje, ampak samo kot nek komentar. Ključen eh, problem pri strukturnih skladih za me je podvojevanje tako na evropski ravni kot na nacionalni ravni. Uh, Eh, kontrolni organi na računskem sodišču in ki druge imajo včasih tudi pretirane zahteve. Eh, Naprimer, eh, enote za konkurenčnost imajo zelo zapletena pravila, včasih je to tudi kontraproduktivno. In v odnosu do prihodnosti bi postavila naslednje vprašanje. Mislim, da bi DG regijo moral pripraviti poročilo, o tem sistemu različnih ravni in ne bi smel ohranjati tega kaosa, ki ga imamo zdaj. E, še sistem nadzora, to je omenila že, e, omenil je poročevalec. Mislim, da bi se morali osredotočiti na osnove kohezijske politike. E, pogosto stvari obravnavamo samo na teoretični ravni, govorimo o transparentnosti, o tem, da je treba izpolnevati zahteve v resnici pa konvergenčnost in rast prideta eh, na drugačen način. Ali upoštevate tudi ta ključen vidik, ko gre za realne posledice in ali boste ukrepali na konkreten način? Pa še nekaj zelo na kratko. E, malo radovedna sem in tudi malo provokativna. Eh, gre za stopne napak. Ko govorimo o njih, eh, mislimo predvsem na države članice, vemo, kdo eh, povzroča napake, kdo ne, kdo bolj, kdo manj. Po drugi strani pa imamo tudi številna področja, kjer je napak več kot druge. In rada bi spregovorila še o tretji stvari, to pa je e, smisel včasih pride do številnih eh, neposrečenih dejavnosti, neposrečenih eh, prijav, eh, veliko stvari se zgodi tudi pomotoma in ali se to vse upošteva, ko gre za stopno napak. Torej, kakšna je bila namemnost, kakšen je bil namen, ali je bila napaka narejena namenoma ali ne. Potem pa še podatki držav članic, ki niso vedno objektivni in se tudi ne moremo zanesti na nje v polni meri. Uh, te podatke nam dajo statistični centri, pa tudi Eurostat ali ima komisija uh, kakšno usmeritev, kako eh, bolje nadzorovati te dejavnike oziroma te kriterije, ko gre za nacionalne statistike. Eh, zelo hitra sem bila, se upravičujem, ampak eh, želela sem se direktno lotiti eh, določenih vprašanj. Izvolite, komisarka. Hvala. Prej sem zelo dolgo odgovarjala, tako da bom zdaj krajša. Mogoče bi morali dati besedo tudi gospodu Defaju, našemu generalnemu direktorju. On je pripravil letno poročilo dejavnosti in v tem poročilu se je DG regijo ukvarjal številnimi vašimi vprašanji. Na hitro naj vam povem, da je Evropsko računsko sodišče neodvisen organ in kot sem rekla, uporabljamo različno metodologijo, ne vem, ali je to dobro ali ne. Vprašali so me eh, v naših službah, zakaj. Eh, Mm, ljudje mislijo, da je njihova metodologija boljša kot naša. To je pravzaprav dobro vprašanje. Ne moremo reči, katera metodologija je boljša. Eh, dobro pa je upoštevati tudi popravke, ki smo jih naredili med letom. Eh, seveda napake se dogajajo in mogoče je dobro imeti to um, porožnost, eh, da ne govorimo samo o 100 odstotnih napakah, ampak da upoštevamo tudi Eh, pavšalne mm, korekcije. Kar se tiče usmerjenosti v rezultate, eh, o tem sem prej govorila, mislim, da moramo upoštevati predvsem potrebe regij in državljanov. Eh, tem regijam dajemo določena sredstva. In naš glavni cilj je, da izboljšamo življenja ljudi, da izboljšamo življenski standard ljudi po regijah. Mm, želimo zapolniti vrzel neenakosti, ki obstaja v Evropski uniji. Mogoče bo naš eh, generalni direktor lahko odgovoril na bolj tehnična vprašanja. Hvala. Thank you. If I, if I may, chair. Um... Hvala. Hvala za možnost, da se ponovno oglasim v zvezi s poročilom. Eh, in razrešnico za leto 2013. Poslanka je omenila različne stopne nadzora v eh, sistemu revizije. Upravičeno ste zaskrbljeni, eh, ko pravite, da je treba zagotoviti, da bodo delovali usklajeno in si ne nasprotovali. To je vsekako res, ko pogledamo nadzorne sisteme v državah članicah, imamo upravne organe, potem organe eh, certificiranja in potem komisijo na vrhu. Komisija izvaja zakonodajo, ki sta jo sprejela eh, parlament in svet. In mi zagotavljamo neko vodstvo, tako da celotna um, piramida deluje. In tukaj delujemo usklajeno skušamo se tudi, kar se da, izogniti eh, dvojnim revizijam, tako da bi večkrat revidirali istega prejemnika. V rednih stikih smo tudi z računskim sodiščem, kot ste rekli. Obstajajo razlike v metodologiji, eh, sem in tja, vendar pa širše gledano vsi Eh, izvajamo uredbe in eh, delujemo dokaj usklajeno. Tako da bi rad eh, zagotovil kolegici, da tako na ravni držav članic kot komisije spoštujemo ustrezne pristojnosti in odgovornosti. Komisija in sodišče pa pri tem seveda sodelujeta v največji možni meri pravilnost in zakonitost eh, nista nujno pogoj za dobre rezultate. V tem imate prav. Ampak mislim, da bi se vsi lahko strinjali, da davkoplačevalci pričakujejo, da bo evropski denar porabljen v skladu s pravili in zakoni. Zato si moramo ogledati oboje, tako rezultate kot tudi pravilnost in zakonitost. V zvezi s pravilnostjo in zakonitostjo pa moramo zagotoviti, da ne bo neuporabnih ali odvečnih pravil in eh, da bodo vse zahteve ustrezne. Zato eh, je pobuda o ponostavitvah, ki jo je omenila komisarka, tako pomembna. Govorili ste o treh vidikih napak. Če si ogledamo letno poročilo dejavnosti generalnega direktorata, potem vidite, eh, da je stopna napak razdeljena po državah članicah. Lahko vidite tudi, kakšne napake smo odkrili. In tukaj se eh, naše metode pokrivajo z metodami sodišča. Eh, kar se tiče programov, pa generalni direktor ne more dati eh, jamstev in tam vidite, kakšna je narava napak, eh, ki jih to zadeva. Za vsako državo imate tudi to drugo razsežnost. Potem tretja stvar pa je namenskost, torej namen in to je povezano tudi z goljufijami. Ko imate namen nekaj eh, denarja porabiti zase oziroma eh, zlorabiti sredstva, je to treba obravnavati drugače in goljufije, ki jih zaznamo, eh, predstavljajo zelo majhen delež. Celo manj kot pol odstotka je ta stopna napak. Toliko o teh treh ravneh, o katerih ste govorili. Ko govorimo o kazalnikih, pa naj povem, da bomo v novem obdobju tukaj naredili velik korak naprej. Imeli bomo poseben sistem kazalnikov v novem programskem obdobju od 2014 do 2020. Uradne številke Eurostata so seveda pomemben eh, dejavnik in tako lahko povečamo zanesljivost podatkov, ki jih uporabljamo pri svojih meritvah. Upam, da sem odgovoril na vaša vprašanja. Hvala. Uh, vreau doar să vă mulțumesc foarte mult și uh, să fac precizarea. Hvala lepa. Naj rečem, da kar zadeva nas, vse podatke, ki jih imamo mi, kažejo na to, da gre pri postopkovnih napakah za tiste napake, ki izhajajo iz ne izvajanja, iz eh, neizpolnjevanja. Končni rezultat projekta naprimer pri mostovih ali pa pri cestah, leti so bili zgrajeni, to je v redu, vendar pa se je v, med samim tem procesom so se zgodile napake in sicer v smislu, da eh, poraba sredstev ni potekala povsem skladno z cilji. Hvala lepa. Thank you again. Uh... Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih. Gospod Čoltes. Hvala za besedo. Eh, tisto, kar smo slišali doslej, eh, bo zelo pomembno oblikovalo eh, tudi naše nadaljne delo v prihodnje. In zdi se mi, da se moramo v tem trenutku predvsem osredotočiti oziroma usmeriti naš pogled za naprej. Eh, jasno je da vsa poročila računskega sodišča in spoštovanih kolegov iz eke eh, govorijo in ocenjujejo stanje za nazaj in eh, takrat ko to pride na ta odbor je tisto kar je bilo storjeno že končano mislim pa da je potrebno tudi v komisiji razmisliti o naslednjem govorili smo da za to novo proračunsko oziroma finančno obdobje bo uporabljen tudi ta pristop k rezultatom usmerjen eh, oziroma k ciljem ali pa rezultatom usmerjen eh, proračun. In zdi se mi izjemno pomembno, da se eh, v prihodnje izognemo ali pa da zmanjšamo to stopnjo napak, je pomembna tudi preventivna funkcija pa preventivna vloga same komisije in to je, da v države članice unese to spremembo razmišljanja, da pravzaprav ni vse temelječe samo na tem principu formalnosti, ki je sigurno izjemno pomembna, če govorimo o zakonitosti in uh, pravilnosti, ampak da je poraba usmerjena, se pravi potrošnja teh sredstev na, za področje regij usmerjena tudi k ciljem. Pomembno pa je, da se države članice ustrezno pripravi na ta dejstva, da se jim pove, o kakšnih indikatorjih se razpravlja, kakšen bo način merjenja teh, doseganja teh ciljev, kakšna metodologija se bo pri tem eh, seveda uporabljala in torej skladno z temi novimi uredbami, kaj se lahko pričakuje, kaj se glede tudi na ugotovitve Evropskega računskega sodišča in tudi nacionalnih računskih sodišč lahko pričakuje glede najpogostejših tveganj in če se za nepravilnosti in če se osredotočim samo na vprašanje javnih naročil, ki ga kot problem slišimo vedno, ko govorimo o porabi evropskih sredstev. Eh, predlagam tudi naslednje, če eh, se sta Evropsko računsko sodišče in komisija naredila tako imenovano delovno skupino ki bo proučila tudi ta segment, se pravi eh, javnih naročil. Predlagam, glede na to, da je pred nami oziroma da, da je bila leto sprejeta, sprejet nov direktivni paket z področja javnega naročanja, da se končno pripravi neke vrste, ne bom rekel manual, ampak neke vrste vodnik strani Evropske komisije za države članice za porabo evropskih sredstev, na kakšen način najbolj pravilno in učinkovito zagotoviti porabo teh sredstev. Govorimo na metodološki in ciljno usmerjeni ravni in da se pravzaprav že preventivno uh, uporabijo vse tiste metode, ki so potrebne, da pride po eni strani do čim manjše stopnje nepravilnosti, napak in po drugi strani do čim učinkovitejše uporabe teh sredstev. Hvala. Mulțumesc foarte mult, uh, uh, Sigur. Najlepša hvala. Kot uh, uh, bivši oziroma nekdani uh, eh, predsednik računskega sodišča v Sloveniji imate dosti več izkušenj kot mi. Mislim pa, da ni boljšega načina, uh, za zaključek te razprave, kot da se osredotočimo dejansko na prihodnost. In to je tudi namen tega poročila - izboljšati zadeve v bodoče. In vaši komentarji v zvezi s preprečevanjem eh, se mi zdijo zlasti zelo na mestu. Evropska komisija pa mora tudi predvideti programe usposabljanja na lokalni ravni in sicer na vsaki stopni izvajanja programov. In osebno moram reči, da verjamem v to vrstno prakso. Prepričana namre sem, da številne države, ki so začele kasneje v Evropski uniji, manj dobro poznajo, kako to poteka In v tem pogledu pozdravljam izmenjavo dobrih praks, ki se mi zdi izjemno pomembna. Če pogledamo naprimer na državi, kot sta Bolgarija ali Romunija ali pa Belgijo ali Nemčijo in uh, vidimo, kako to poteka tam, kako poteka ta dialog tudi na ravni nevladnih organizacij kajti eh, so tudi področja, kjer eh, tega dialoga v preteklosti niso imeli. Eh, z vidika tega programa, ki bi bil neke vrste priročnika, kolegi, iz regija pravijo, da to že obstaja skupaj z Evropskim parlamentom, pa mislim, da bi bilo dobro, eh, da eh, se pravzaprav eh, bolj razširi vedenje o tem priročniku. Mnogi tega ne vedo. In Ta poraba evropskih sredstev je že potekala na določen način in po teh smernicah v preteklosti, samo da tega ljudje ne vedo. Potrebno bi bilo eh, pravzaprav bolje informirati o tem. Najlepša hvala za te pripombe in prepričana sem, da bomo v naslednjih letih lahko sodelovali, da izboljšamo situacijo in kot je računsko sedišče dejalo, je to drugače, drugače kot v drugih primerjih. Hvala lepa, sem rekla. Uh, e uh, sedaj pa v imenu skupine GUE. Gospod Dejong. formal, formalna pripomba. In eh, sicer v novem sklicu eh, bi pravzaprav morali biti na vrsti najprej mi in potem zeleni. Sicer pa se zahvaljujem gospej komisarki za njene razlage, eh, pa tudi za priprave na ta sestanek. Mislim, da tisto, kar se zdi najpomembnejše, ko gre za regionalne, eh, regionalna sredstva in regionalni razvoj, je, da bi si lahko prihranili veliko dela, če bi se znali osredotočiti in gospa Gresla je to povedala, če v državah članicah kjer gre še vedno za politike, ki slonijo na ponudbi in potem šele pride do oblikovanja številnih programov. V državah kot je moja, nizozemska, ki je neto ki neto prispeva v proračun Evropske unije, najprej eh, plačajo Bruslju, potem pa to dobijo nazaj prek programov in eh, projektov. To ne bi smela biti naša filozofija. Naša filozofija bi bila, da se osredotočamo na evropsko dodano vrednost in kako eh, to dosegati. Na to se je potrebno osredotočiti. Če te, to ni možno v državah članica, potem bi eh, se morali vsaj skupaj odločiti glede tem. V Zelandu, ki je ena od nizozemskih regij, eh, smo imeli eh, lokal, ki se je ukvarjal z peko palačink v časopisih pa se Evropska unija kritizira za, naprimer, dajanje evropskih sredstev v ta namen. In eh, ko govorimo o pristopu, ko zahtevamo od držav članic, da potem poročajo o porabi sredstev, eh, želim reči, da to ni dovolj kot pristop. Ne potrebujemo pristopa, ki bo slonil zgolj na rezultatih tu, so, tu je tudi vidik inovacij. To pa je možno le, če skupaj dela več držav članic in šele potem lahko pride do vzajemnih koristi v več državah. In e, še vedno upam, da bo do tega prišlo. Sicer pa smo že veliko govorili o povezavi med pravili na evropski ravni in na nacionalni ravni. Tu so programi, ki bolj podrobno opredeljujejo, zakaj je možno porabiti denar. Naprimer, eh, program, ki se nanaša na neko urbano eh, območje v mestih ali pa eh, kakšna drug, druga področja, ki imajo specifične probleme. In eh, tudi na nizozemskem je tako. To se mi zdi dovolj dobra ideja. Vendar, eh, če je koordinacija z Evropsko komisijo lahko dobra, potem lahko s to prakso prav gotovo nadaljujemo. Potem je tu problem še tudi z dodatnim upravnim bremenom oziroma upravnimi bremeni. Uh, in sicer nekaj, kar eh, nalagajo same države članice. In mislim, da bi bilo potrebno ugotoviti, kaj je tisto, kar predstavlja ta eh, dodatna upravna bremena. In potrebno bi bilo imeti tudi nekatere eh, napotke, eh, s strani držav članic, zato da bomo vedeli, kakšne so njihove zahteve na tem področju. E, tu so naprimer organi, ki dobivajo denar iz Evrope in ki se soočajo z dvemi sklopi oziroma področji upravnih bremen, različnih e, formularjev in tako dalje in vse to predstavlja preveliko breme. In še nekaj, kar predstavlja praktični vidik. Še vedno me zanima in tudi pri odgovoru na 23. vprašanje eh, gre za problem eh, in sicer, ki zadeva nizozemske davčne organe. Zdi se precej nenavadno in odgovoru na predhodno vprašanje vidim, da eh, se je podobni problem pojavil tudi na škotskem. In sicer, da je problematično, da se, pride, da se opredeli problem na podlagi vzorčenja. Vzorčenja, kako naj le to poteka ka, kako delati na eni strani z grozdi, na drugi pa eh, lahko imeti oziroma vzpostaviti eh, verodostojno stopnjo napake. Ne razumem, zakaj so bili eh, davčni organi negotovi oziroma niso vete, vedeli, zakaj gre. Prav gotovo bi si želel več informacij s tem v zvezi. Gospa komisarka. Eh, Hvala lepa. Da, strinjam se s tem, kar ste dejali, glede na novo uredbo. So inovacije najpomembnejša tema Inovacije so seveda pojem, ki vključujejo zelo veliko zadev. Tudi to palačinkarnico, ki ste jo omenili. Pa tudi, naprimer, na Polskem, v neki pozabljeni vasi, so prenovili grad, ga spremenili v toplice, sedaj se ta vas razvija in je postalo turistično središče. Ko govorimo torej o inovacijah, mislim, da ne morejo kar vse regije postati Silicijeva dolina. Ne, to je jasno. Vendar pa, ko govorimo o pametni specializaciji, moramo prepoznati tiste prednosti vsake od regij, pa naj se to bodo palačinke na nizozemske ali sirfeta v Grčiji, papalinka na mačarskem. Torej, potrebno je ugotoviti, kateri so tisti najpomembnejši proizvodi za določeno regijo, kjer so si ustvarili ime in ga lahko prodajo globalno gledano. Vsak primer je torej posamezen. Kar se administrativnega bremena tiče, pa imate prav. Pravila so, ki jih je potrebno izvajati. In v novi zakonodaji lahko, kar se nizozemskega revizijskega organa tiče, odkrijemo tehnično napako glede vzorčenja. Morda nam generalni direktor lahko poveča o tem. Morda dvostransko ali pa vam podamo pisno odgovor, če želite. Nizozemska težava je sledeča. Štiri programe imajo in lahko vzorčijo tako, da združijo vse štiri programe. In to so storili. Potem pa so ugotovili, da je stopnja napak bila visoka. In potem so pogledali podrobno po programih in potem so dejali, aha, tukaj je sicer visoka stopnja napak, v enem programu, v drugih programih pa tega ni. Ampak statistično lahko to storite le, če imate dovolj transakcij, ki ste jih ozorčili v vsakem od programov. Sodišče je torej dejalo, ne, tega ne morete storiti. Vaša stopna napake je reprezentativna samo za vse štiri programe skupaj. To smo si podobno ogledali in smo dejali, lahko torej obravnate en program ločeno, vse ostale tri pa morate potem obravnavati skupaj. Ne morete jih vzeti na razen in to je torej to pojasnilo. To je samo težava glede tehnike ozorčanja. Ne želim iti v podrobnosti, gre za strategijo ozorčanja in tako dalje. Torej, na začetku so imeli vse skupaj, potem pa so želeli dobiti individualizirane rezultate in tem je težava. Želite morda dodati še kaj? Če želite še kaj, vam lahko to komisija zagotovi pisno. Ta pa skupina EFDD, mislim, da nikogar iz te skupine ni. Tako da lahko preidemo na drugo vprašanje. Poslanki poslance, kdo želi še spregovoriti? Gospod Pirinski, gospa Gresne, gospod Pirinski najprej, prosim. Hvala lepa. Tri, štiri kratka vprašanja. Gospa komisarka, temelijo besedila na dveh resolucijah, ki jih ki ju je parlament sprejel na zadnjem zasedanju v Strasburu. Prva resolucija ima opravka z zaskrbljenostjo, da se izvedba kohezijske politike odmika časovno. In druga resolucija ima opravka z umestnim pregledom strategije Evropa 2020, torej specifično osma točka prve resolucije. Tukaj imamo besedilo, prebral bom, parlament zahteva od komisije glede na zamude pri izvajanju politike, da parlamentu predstavi ukrepe, ki jih namerava sprejeti za poenostavitev izvajanja operativnih programov, pa tudi časovni razpored, ki ga ima v mislih. In potem deveta točka, drugo besedilo, spet parlament meni, da je raven zastoja pri plačilih alarmantna in poziva in izpostavlja pomen dosege sporazuma na podlagi novega predloga komisije do konca leta 2014. To ima torej upravka zamudama iz prejšnjega obdobja. In potem tretja točka v tej resoluciji, ta se navezuje na to, kar se dogaja potem, posledice zaradi zamud v programih. Besedilo je zapisano takole. Zahtevamo, tako je zapisano, zahtevamo, da komisija v kontekstu poročila glede na ostrezne člene in zakonodajo, analizira možni vpliv zakasnelih programov na kohezijskem področju in ustvarjanja delovnih mest in da potegne zaključke iz tega, poduk iz vsega tega. In potem v drugi resoluciji, ki sem jo omenil, Evropa 2020, tukaj imamo 21. točko, ki je zapisala takole. Poziva komisijo, da uskladi Evropski socialni sklad in druge investicijske sklade in strukturne sklade s prednostnimi narogami Evrope 2020, zato da bi ukrepili vlogo finančnih stajbrov te strategije. Logika, ki jo skušam najti v tem, je predsedujoči ta, da se to navezuje tudi na to, o čemer govorimo danes popovdne. Kako naj končne rezultate zagotovimo. To je končni namen naših politik, kar se tiče delovnih mest, zmanjševanja revščine, še prav posebno v kontekstu tega, kar je omenila komisarka, da zmanjšamo neravnovesja. To je točno to, kar si želimo doseči. In kako se bomo potem pomaknili teh končnih rezultatov in opravili spoštovanjem pravil, zakonodaje, uskladitev metodologije na boljši način med različnimi sistemi in s končnim rezultatom in kako lahko bolje sodelujemo in pripravimo sinergije. Ta odbor se seveda najbolj boli proti prevaram in tudi proti nepremnosti, ki niso posledice prevar, ali bi torej komisija skupaj z GD in drugimi organi Evropske unije lahko končno, kot je rečeno, zagotovila zadovoljivo porabo dokopačevalskih sredstev. Za zaključek bi se rad vrnil na nekaj, kar je gospa Kreto že omenila. Mislim, da politika in dobro finančno upravljanje pomenita eno in isto. Saj to pomeni, oboje pomeni zmaževanje neenakosti. Bi pa, bila, bi pa bil vesel, če bi podali pripombe glede teh dodatnih korakov, v katerim vas je pozval Evropski parlament. Hvala. Mulțumesc foarte mult. Uh. Hvala lepa. Strinjam se z vašim mnenjem, popolnoma se strinjam, res je. Ne smemo imeti političnih strani v regionalni politiki. Vsi imamo enake cilje, kar se tiče resolucij, o katerih ste govorili, pa smo imeli zelo zanimivo razpravo v Strasburu prejšnji teden na plenarnem zasedanju, še prav posebno z odborom za regionalni razvoj. Tudi vi ste bili na ozočim. Govorili smo o zamudah pri izvajanju operativnih programov. Naj pa vas spomnim, da je bila nova zakonodaja sprejeta decembra 2013. Torej, sedem mesecev kasneje kot prejšnje, proga, prejšnje programsko obdobje. Čeprav je komisija poznala, vedela za te zamude, je začela pogovore že leta 2012 z državami članicami glede operativnih programov. Vse države članice v enem mesecu niso mogle pripraviti visoko kakovostnih operativnih programov. In trenutno imamo države članice, kjer poslanci sprašujejo, zakaj teh operativnih programov ne sprejmemo vendar pa te zadevne države članice sploh še niso podale svojih operativnih programov ali pa niso odgovorile na vprašanja. Italija vedno me vpraša, ko se srečamo, zakaj nismo potrdili programa Sicilije. Moram pa reči, vedno jim odgovorim, da ga sploh še nismo dobili. Seveda ne želim vedno kriviti držav članic, ker kot sem dejala, bo ne mogoče sprejeti vse 310 operativnih programov do decembra. 40 smo jih že potrdili v enem mesecu, odkar sem postala komisarka. Mislim, da je to precej. Do konca leta pa želimo sprejeti polovico od 310 operativnih programov za 2014 do 2020. Vendar pa, kar se časovnega pritiska tiče, ta časovni pritisk. Zahteva, da so programi učinkoviti in hitri. Potem zamude pri plačilih, to je vprašanje, ki je vedno bolj zaskrbljujoče. To je težava, ki je ni moč rešiti ker tako moramo sodelovati tudi s komisarko za regionalno politiko. Pogovorila sem se z Georgijevo. Imamo dva tipa neplačenih računov. Prva kategorija je taka, da so računi pozni in so plačila bila suspendirana. Druga kategorija pa, in to je neobičajno v smislu, da je te račune potrebno plačati, vendar pa nimamo dovolj denarja. Z tega vidika mislim, da če bi parlament in svet bila bolj prožna pri sprejemu spremenjenega proračuna za 2015, da bi to težavo lahko bili razrešili. Me pa seveda to predvsej skrbi, kajti vsako leto se, te, se ti neplačani računi kopičijo, in če jih komisija ne more plačati, ne more izplačati državam članicam, potem bo ta država članica seveda imela težave pri rasti delovnih mestih, kajti morali bodo vložiti denar, ki ga ni so dobili od Evropske komisije. Tako da se strinjam z vami, z vašo napovedjo, da imamo načrt do konca leta bomo sprejeli 150 operativnih programov in naša dožnost je, da v parlamentu pred parlamentarnimi odbori to tudi zagovarjamo in se pogovarjamo o tem, kadarkoli boste hoteli. Zdaj pa končno vprašanje, gospa Gresle. Sedaj me že nekoliko skrbi, kaj je časovnega poteka popodneva. Torej, če imajo države članice občutek, da se lahko pogajamo z njimi glede izvajanja evropskega in lastnega prava, da ni tega treba imati tako resno, potem boste hitro doživeli, da bodo do sedajni uspehi GDA postali neuspehi. V obdobju 2000 do 2006 je evropska raven oblikovala kriterije. 2006 do 2013 smo zaradi velikih stopn napake 17-18 odstotkov potem to predali državam članicam. Moram reči, da za me ni alternative. Naša naloga je, da pravo uveljavimo, ko seveda porabljamo evropska sredstva. Če tega ne moramo storiti, potem moramo storiti to, kar je logični rezultat, da bi pač potem imeli proračunske dodatke en odstotek in bi potem vse to razrešili. Torej, če me prav razumete, tudi ostali morajo razumeti, sedaj zelo veliko vačujemo, vendar pa, če rečemo, da je vprašanje izvajanja evropskega prava, evropske dodane vrednosti, evropskih ciljev, da je ta izvedba, ki jo računsko sodišče preverja in pove, ali je v redu ali ne, da je to bistvenega pomena za vlogo na evropski ravni, to mora biti jasno. In še enkrat bom povedala, kolegi Liberatskemu bi to tudi povedala, če bi ustal. Pogledala sem si projekte leta 2007 na Polskem. Kolega Levandovski je bil zelo prijazen in nam je pokazal Gdansk veliko muzejev, opernih hiš, vse, kar sem lahko obiskovala, je dobilo strukturne sklade, vendar pa to so bili vse izdatki, ki so se veda potem ustvarjali nadaljne javne izdatke. Nič ni prinašalo dobička. Torej previdno, previdno, previdno. Države članice vedno najdejo določeno namen, da bodo porabili sredstva. To vsi dobro poznamo, veste, o čem govorim. Na Polskem smo takrat videli, da takratna vlada sredstev ni posredovala nižjim ravnem, če jim politično ni bilo všeč. Te zadeve so pomembne. Tukaj moramo reči, prijatelji, evropska sredstva so za vse. Tudi za rast delovna mesta, seveda, in za boj proti revščini. To se mi zdi pomembno. Vse zgodbe o uspehu želim tudi sprejeti in vanje verjeti, vendar pa sem nekoliko nemočna, ko vidim, da vsako leto razdelimo 40 milijard evrov v EU, vsako leto 40 milijard. Rada bi pa videla, da bi že končno seveda prišli k zaposlovanju in rasti. Tukaj se morajo zadeve izboljšati. Zato bi vsem lobistom za strukturne sklade rada dejala, da ko odbor za regionalni razvoj pravi, da komisija naj ne pazi več na sorazmernost. Važno je, da dobimo sredstva. To je potem pot k samo ukinitvi evropske ravni. To tudi lahko storimo, vendar pa posledice morajo biti jasne. In marsikaj, kar sem danes slišala, mi ni bilo všeč. Kar se stopne napak tiče in karikature glede tega. Seveda, uprava se vedno boji, da je kakšna napaka, da bo kdo prišel in jih opozoril. To seveda razumem, vendar pa pri tem vprašanju nam to ne bo pomagalo naprej. Zato nekaj vprašanj za računsko sodišče. Slišala sem? Da, seveda. Sodišče tudi pravi, da je 100-stotna stopna napaka, če naprimer kvadratura ni prava. Me zanima, če to drži. In potem da se včasih ustvarja ta podoba, stopen napak samo kot enkratna podoba, ne pa analiza celovitih razmer. Mislim, da je točno to potrebno storiti, potrebno je zagotoviti analizo tveganja, tako da bomo imeli sistemsko pridobljeno raven napak. Tukaj bi rada slišala še kakšno pripombo strani sodišča. In potem še dve prošnji. Veliko dokumentov sem že dobila moram priznati, da vsega še nisem prebrala, vendar pa to bom storila, to bom prebrala, ne skrbite. Deva ve točno, njegova žena je iz moje sosednje države, ve, da bom imela čas v božičnem času, da bom to vse prebrala. Na to se lahko zanesete. Torej, zanima me, ali bi lahko dobili seznam finančnih instrumentov. Ne se prestrašiti. Vem, da jih je skoraj da tisoč, če sem vse skupaj dobro prebrala. Torej, seznam finančnih instrumentov in potem še aktualizirano strategijo za revizijo 2007-2013. Tega še nimam v svoji zbirki in kolega Gajer in jaz sva bila danes tudi na računskem sodišču in obiskala sva arhiv sama, imam arhiv iz leta 2004-2001, Gajer še odprej in veste kaj? Takrat, že torej pred desetletji, smo se pogovarjali tudi o kohezijski politiki in dodani vrednosti. Že takrat. Torej, vesele praznike. Hvala lepa za ta vprašanja. Morda sodišče najprej, pa tudi zaključne pripombe, če jih imate. Yes, uh, Se upravičujem, pravi gospa Gresle. Še vprašanje, kar se tiče tehničnih postopkov glede vzorčanja, morda bi lahko odgovorili tudi na to, glede teh tehničnih vprašanj. Hvala. Dobro. Naj odgovorimo sedaj na nekaj vprašanj. Najprej sodišče, potem še komisarka, lahko odgovorite in potem podate tudi končne pripombe. Predem predam besedo za odgovore na tehnične vprašanja gospe Gresle, našemu direktorju, ki je odgovoren za strukturno in kohezijsko politiko, bi tudi sam rad podal nekaj končnih pripomb. Končnih pripomb, ki zadevajo vprašanja, ki smo jih slišali glede predstavitve pri letnem poročilu. Naše glavno sporočilo ima tri vidike. Prvi je zelo pomemben. Poraba sredstev mora temeljiti na uspešnosti in rezultatih. Radi bi v naših naslednjih revizijah videli napredek pri tem pomembnem vidiku porabe evropskih sredstev. Tako sedaj pa predajam besedo naprej. Hvala lepa za sodelovanje. Z vašim odborom, kot je razložila gospa Gresle, smo imeli tudi redni jesenski seminar tukaj v Bruslu. In do povdne smo imeli tudi obisk obeh poslancev. Hvala lepa, sedaj pa še odgovori na tehnično vprašanje, prosim. Hvala lepa. Skušal bom biti zelo kratek. Torej, vprašanje ali kvantificiramo napake, naprimer pri kvadraturi, da je to potem 100% napaka. Ne, sploh ne podajamo pripomp glede tega. To ni del stopnje napak. Za stopnjo napak pa je res, da glede na pogodbe moramo podati oceno za letno porabo, torej je stopnja napak nekaj, kar zrcali to letno oceno. Vendar pa leto za letom lahko seveda razberete določen trend iz teh številk. In to počne tudi komisija, ko govori o nižjih stopnah napake za obdobje 2007-2013 v primerjavi z 2000-2006. Glavno vprašanje razlik pa je, v kolikšni meri se upoštevajo finančni popravki v računanje stope napak. Tudi tukaj je na tej podlagi leto 2013, če se prav spomnim, bilo tako, da, so, da smo upoštevali skoraj vse finančne popravke. Ker je to potem bil tudi del naše ocene pri stopni napak. In potem 5.6, nizozemski primer, da ustrezno je bilo opisano, generalni direktor je to dobro storil, da smo želeli torej imeti, da so želeli imeti skupen vzorec za vse štiri programe, potem pa ni bilo mogoče tega razrezati po posameznih programih in posameznih parametrih. Nizozemski organi bi bili morali podati zaključke na podlagi vzorca, kot je bilo zaprošeno na začetku. Nacionalni revizijski organ mora torej oblikovati vzorec tako, kot je to potrebno bomo pa podali tudi pisno pojasnilo kasneje. Hvala lepa. Komisarka, prosim za odgovore na zadnje vprašanje in morda zaključne pripombe. Hvala lepa. Rada bi gospe Gresle povedala sledeče. Rada bi podala zagotovila, da sem zelo resno vzela to razpravo. In ko govorimo o pogajanjih z državami članicami, to ne pomeni, da nas države članice skušajo prepričati. Seveda, določen pritisk obstaja, da bi prišlo do hitrega sprejetja, vendar pa GD regijo pozna to. In gotovo se bomo spoznali. In Videli boste, da je pregledno za nas ključnega pomena. Evropske vrednote so ključne in mislim, tako kot sem dejala, da si moramo ogledati še druge zadeve, ko ocenjujemo programe. Potrebno je pogledati, koliko delovnih mest so ustvarili, koliko ekonomske rasti in za koliko so zmanjšali revščino. To so stvari, ki so tudi pomembne. Vaš odbor pa je seveda tehnični odbor. Vendar pa se ne da pogajati o kriterijih glede izpolnjevanja pogojev. Glede na to, da imamo novo zakonodajo za dobe 2014-2020, je sedaj stopna napak nižja. 2000 do 2006, takratno obdobje, takrat je bila napaka skoraj 20 odstotna. In lahko vam zagotovim, da ne glede na to, katera država članica je to, ali je to nizozemska, Bolgarija, Romunija, da ko ali Nemčija, ko torej nastanejo težave, je jasno, da moramo ustaviti plačila, težave se lahko razrešijo in potem lahko imamo kakovostno upravljanje programov. Gre za vprašanje ugleda, našega ugleda, kako porabljamo javna sredstva. To sem želela povedati, gospa Gresle. Te, teh vrednosti ne bomo, teh vrednot ne bomo žrtvovali, ne glede na pritisk, ki smo mu izpostavljeni. Seveda z državami članicami smo v partnerskem razmerju. Sedaj se pogovarjamo o teh programih. Hvala lepa vsem. Hvala. Rad bi samo zaključil razpravo. Zahvalil bi se kolegom za vprašanja in pa vsem eh, gostom, ki so podali predstavitve. Hvala, gospa komisarka, hvala za kakovostne odgovore, ki ste jih podali že v pisni obliki. Mm, člani bodo tako eh, lažje razumeli stvari. Eh, Hvala, da ste to storili. Mislim, da je to koristno za vse. In še enkrat hvala vsem za odgovore. Ja, ja tako smo tudi že na koncu tega sestanka. Kolega Dojča ni, tako da smo točko, za katero je bil pristojen on, predstavili. Koordinator tudi ni. Tako da ne bo sestanka koordinatorjev. Prijeten večer. Naslednji sestanek pa bo naslednji četrtek. Meri bomo komisarja Mimico. Hvala lepa, nasvidenje.